za leto 2010. Torej popravek. Eh, glasovanje o tem bo poimensko. Prosim, da ustavite svoje kartice v vaše naprave. Otvjeram glasovanje. Glasujemo.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 glas, torej dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje. Glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je zadržan? Sprijeto. E, bardzo proszę. Mr. Posselt. Gospod Posselt. Oprostite, ampak... Kartico sem pozabil v odboru za zunanjo trgovino, ravno kar je šel nekdo iskat. Od prvega glasovanja sem tukaj prisoten, samo to sem želel povedati. You must help it in any way. E, glasujemo zdaj. Sprawozdanie pana. Torej, glasujemo o poročilu gospoda Arja Sečeverje, dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Čestitam gospodu Čeverje. Spravozdanje pani Devejrak. Sedaj pa gospod Devejrak. Preiskave in preprečevanje nesrečen incidentov v civilnem letalstvu. Glasujemo. Glasujemo. In sicer o prvem sklopu, to je kompromisni sklop in glasovanje bo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o spremenjenem predlogu spremembe. Kdo je za? To gre za predlog komisije. Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Glasovali bomo o predlogu. Glasujemo po imensko glasovanje. Če vsi glasovali? O zakonodajni resoluciji ste vsi glasovali? Tam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto, čestitam gospede Verak. Kolega Cukalas, htjel zabrati glas. Kole... Gospod Cukalas je prosil za besedo. My my micro my card is not working. Moja kartica ne deluje. Zadnje dve glasovanje ni delovala. K numer 831. Tehnik zosta 831. Tehnik bo takoj prišel k vam. Sedaj bomo glasovali o poročilu gospoda Vidala Kvadrasa. gre za uredbo parlamenta in sveta o zanesljivosti oskrbe s plinom. Prvi sklop, kompromisni sklop, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprijeto. Sedaj bomo glasovali o spremenjenem osnutku komisije, kdo je za, kdo je proti, zdržani. Vzdržani, sprejeto. Glasovali bomo o zakonodajnem predlogu. Pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Zaključujem glasovanje. Sprijeto. Čestitam gospodu Vidal Kvadrasov kolega Šogor chciał zabrać głos. Gospod Šogor je prosil za besedo, ki je poročevalec za naslednjo poročilo. Jaz sem za, prosim, če to zabeležite. Sem za. Prosim, da to zabeležite. Bomo to kasneje vzeli na znanje. Gospod Šogor ima sedaj besedo. Meg szeretném köszönni az Európai Bizottság nyilatkozatát, mely hozzá lesz hvala. Zahvalil bi se Evropski komisiji za izjavo, ki se bo priložila tem sporozumom med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Gre pa za ponovno sprejetje um, sporozuma o vračanju med Evropsko unijo in Pakistanom. Hvala. Hvala lepa. Poroč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 Zamykam głos. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. E, sprawozdanie to zostało przyjęte. Gratuluję koledze. Poročilo je sprejeto, čestitam gospodu Šogorju. Poročilo gospoda Kazaka o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo, ki je za predlog resolucije.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 napisal je neko drugo poročilo in mislim, da to poročilo ni objektivno in da bi ga morali vrniti v odbor. Mislim, da bi morali imenovati novega poročevalca, ki bo objektiven. Upam, da kolegi to podpirajo. Hvala lepa. Ampak le politična skupina lahko da takšno prošnjo. Zato tega ne moremo sprejeti. Sedaj pa poročilo gospoda Kazaka o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo glasujemo o predlogu spremembe ena, poimensko glasovanje, glasujemo. Če vsi glasovali? Za. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. E, podaje pod glasovanje popravke drugo v drodi. Predlog spremembe 2. To bo glasovanje v dveh delih. Pa, glasujemo v prvem delu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Gospodin predsedatelju, točka 2 kaza vršnjevitu za novo razgležanje. Gospod predsednik, druga točka pravi da če politična skupina ali najmanj 40 poslancev to sprejmejo in to zahtevajo, potem se lahko poročilo zavrne oziroma se lahko poročilo vrne in zato bi jih moralo biti 40 uh, eh, poslancev proti. Ali kdo podpira predlog kolega, sprašuje predsednik.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 Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Drugi del je zavrnjen. Predlog smo imeli tri za. Proti. Zdržani? Sprejeto. Sedaj pa cel predlog resolucije komisije oziroma odbora. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Čestitke gospodu Kazaku. Gospa Delange je napisala poročilo o zakonodaji Evropske unije z področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in o tem bomo glasovali. Odstavek 51, glasovanje po delih, kdo je za, glasujemo v prvem delu proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti, zdržani sprejeto. Poročevalka, izvolite. Hvala, rada bi vas le prosila, da končno glasovanje izvedete kot poimensko glasovanje. Hvala, ali to postavljate v imenu vaše politične skupine? Da, o tem smo se razpravljali tudi, o tem smo razpravljali tudi za poročevalce v senci. Hvala. Um, to je rahlo pozno, ampak če nihče temu nasprotuje, lahko pa imu, eh, glasujemo pa imensko. Je kdo proti? Ja. Yeah. Yes, Mr. President. Da, nasprotujem, pa ne zato, ker bi nasprotoval proti poimenskem glasovanju, ampak kot sem rekel že večkrat, bi morali imeti eno vrsto pravil, ki veljajo za vse. Torej, če nekdo od nas prosi za poimensko glasovanje, nas zavrnete. Če imamo pravila, jih, mora, jih moramo poštevati. E, e Spoštovanje. Glasujemo o odstavku 67 po delih prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Odstavek 69 po delih prvi del za? Proti? Zdržani sprejeto. Drugi del za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celem predlogu resolucije, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Predlog resolucije je sprejet. Gospod predsednik, Ta postopek smo že imeli. Lahko prosimo za poimensko glasovanje med glasovanjem in če 40 članov nasprotuje, ne bomo imeli poimenskega glasovanja. Ampak videla sem samo enega, ki nasprotuje. Chciałem wyjaśnić bardzo spokojnie. Rad bi pojasnil, da se sklicujete na postopek, ki se navezuje na ustne predloge sprememb. Tu ni rokov. Če pa predlagate, da poimensko glasujemo, torej če predlagate poimensko glasovanje, velja drug postopek. Nihče ne sme biti proti. Obstajal je rok, predloga niste predložili v tem roku in tako to predvideva poslovnik. Kadar je določen rok, takrat ne sme biti nobenega glasu proti. Predlog resolucije je bil sprejet in čestitam gospe Delange. Sedaj pa poročilo gospoda Ferreire. We voting, pa saj smo glasovali. Kolikokrat lahko glasujemo? Glasovali smo in bilo je jasno. Sedaj pa poročilo. torej poročilo gospoda Ferreire, preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Ni bilo predlogov sprememb. Kdo je za to, ta osnutek resolucije, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Hvala lepa gospodu Ferreri. Sedaj pa še poročilo gospe Čečaros, zmanjševanje revščine ustvarja novih delovnih mest v državah v razvoju. Gre za predlog resolucije brez predlogov sprememb. Vendar bomo glasovali o posameznih odstavkih. Kdo je za drugi odstavek? Proti. Zdržani sprejeto. Tretji odstavek za proti, zdržani, sprejeto. 26 za, proti, zdržani, sprejeto. 49 za. Do. Torej, še enkrat. 26, 26 glasujemo. Vsi ste glasovali, zamekam glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Ampak se je splačalo preveriti. Hvala, da ste me upozorili na to. Meni se je zdela razlika večja. 49 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 49 za. Proti.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 Vzdržanje sprejeto. Drugi del za. Proti. Zavrnjeno. 84. Gospod Javkaros bi želela besedo. Ustni predlog spremembe v zvezi z 84 odstavkom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 torej lahko o 84. odstavku in o ustni spremembi glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za. Proti. To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo. Če vsi ste glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa viza 21 za, proti. Zavrnjeno. Bomo pa preverili elektronsko. Glasujemo. Če vsi si glasovali? So vsi glasovali. Konec glasovanja. zavrnjeno. Preambuj, kdo je za? Uvodna določba B, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o celotni resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitam gospe Teo Karus. To je bilo zadnje glasovanje. Ko se boste vrnili v pisarne, boste v vaših poštnih predaljih našli informacijo o četrtku. V vaših poštnih nabiralnikih boste slišali tudi informacijo o četrtku. Prosim, da si to preberete. Well, Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Baker in a couple of onions. Dear colleagues, please. Kolegice in kolegi, prosim, zdaj bomo prišli k obrazložitvam glasov. Začnimo s poročilom.